preseda. Gospod predsedujoči. Dobar dan, kolegice in kolegi. Lahko pričnemo s popodanskim delom zasedanja. Zapisnik z včerajšnjega zasedanja ste prejeli. Kdo nasprotuje zapisniku? Če ne, potem je zapisnik sprejet. Prva točka na popodanskem dnevnem redu v okviru razprav kar primerih kršitev človekovih pravic demokracije in načela pravne države je Pakistanu umor guvernerja province Panjab Salmana Taserja. Besedo bom najprej dal avtorjem. Gospa Šake, za dve minuti izvolite. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči komisar Fjule, kolegice in kolegi. V Pakistanu poteka velika bitka. Ekstremizem, ki smo mu priča, se mora končati. Zlasti se morajo končati zlorabe zakona o bogokletstvu. To vodi do nestrpnosti in v najslabšem primeru do ekstremizma. Boj proti ekstremizmu ni enostavna naloga pakistanska vlada in vsi državljani, ki se strinjajo s tem, da je nestrpnost nespremljiva, enako velja za ekstremizem, potrebujejo našo podporo. Ekstremizem je treba izkoreniniti. Guverner Taser je bil umorjen strani svojega osebnega stražarja, oseb, strani osebe, ki bi ga morala varovati. Njegova hči je objavila pismo v New York Timesu in če dovolite, bi citirala, kaj je navedla, kaj ti po mojem mnenju je zadela samo bistvo in je dobro, da uporabimo njene besede v spominu njenega očeta. Rekla je glede storilca kaznivega dejanja. Gospod Kvadri, njegovi podporniki so verjetno čutili veliko zmago tada, ampak Zmotili so se, če menijo, da so utišali glas mojega očeta ali glas milijonov podobno mislečih ljudi, ki živijo v Pakistanu in ki podpirajo ustanovitelja Pakistana Dženaba. Njegova hči nadaljuje. Nekateri menijo, da je bila smrt mojega očeta zadnji žebelj v krsti Pakistana demokracije, da bodo sedaj liberalni glasovi v Pakistanu utišani. Drugi So sledili obsodbi zakona o bogokletstvu tudi konzervativni politiki, zato se mi zdi, da bi morali to v Evropskem parlamentu podpreti. Hči guvernerja Taserja je šla študirati na Smith College. Preveč mladih pakistancev se šola v madrasah, zato moramo mladim zagotoviti večje priložnosti, zato da se bodo naučili živeti skupaj v raznoliki družbi, ki danes obstaja v Pakistanu. Hvala. Yeah. Hvala lepa, gospod Poreba je naslednji. Gospod predsedujoči, pred nekaj tedni, takoj zatem, ko je vladojoča koalicija v Pakistanu bila tik na tem, da razpade, je prišlo do umora guvernerja province Punjab. Ta umor je sprožil velike nemire. Guverner je umrl zato, ker je imel moralno moč, ker je obsodil tiste, ki so napadali vse, ki so jih obsodili zaradi bogokletstva. Tu ni samo še en umor, gre za umor guvernerja, ki jasno kaže na to, da je varnostna situacija v tej državi zelo uboga. Poleg tega se Pakistan očitno giblje v neprimerno smer. Namreč tisti, ki vladajo, bodo podprli politiko dajanja koncesij ekstremistom. Včeraj smo govorili o preganjanju kristjanov v naši plenarni dvorani. Danes sprejemamo novo resolucijo na podobno temo. Gospa Ashton bi s svojimi službami morala izkoristiti priložnost in pritisniti na pakistansko vlado. Hvala. No, Hvala lepa. Sedaj pa gospa Korhola za minuto. It... Gospod predsedujoči. Šokantno je bilo, vendar nažalost ni bilo presenečenje, da so, umor, da so umorili guvernerja ta serija. Sama sem poznala Benazir Buto in ministra Batija. Tisto, kar združuje vse te tri osebe, je pogum, da jasno izražajo kritiko nad zakonodajo o bogokletstvu, ki jo ekstremistične skupine izkoriščajo. Pakistanska vlada je sprejela številne pomembne korake za to, da se izboljšajo pravice manjšin. Naprimer, dodelili so minimalne kvote tudi v javnih funkcijah. Poleg tega je vlada oblikovala odbor, ki preučuje diskriminatorne zakone, tudi tiste, ki se nanašajo na bogokletstvo. Vendar se delo še ni končalo. Številni pomembni koraki so bili storjeni, ampak dokler obstaja takšna vrzel v zakonodaji, kot obstaja v zakonodaji o bogokletstvu, bodo teroristi in ekstremisti uspevali svojo agento. Težko je verjeti tej zavezanosti k demokraciji. Upam, da bomo s to resolucijo lahko še enkrat pokazali, da smo solidarni s pakistansko vlado v boju proti terorizmu in širitvi ekstremizma. Hvala. Hvala lepa, gospa Korola. Sedaj pa gospod pa Geringer de Ödenberg. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pred natanko 8, 8 meseci, 24. maja, Evropski parlament sprejel resolucijo o svobodi veroizpovedi v Islamski republiki Pakistan. Danes je tema ponovno na dnevnem redu, prav zaradi versko spodbojenega sodnega procesa in obsodbe 35-letnega Abiba. Zadeva, o kateri smo se pogovarjali pred osmimi meseci, se ni izboljšala, celo poslabšala se je. V Pakistanu ljudi kaznujejo zaradi domnevnega kršenja zakonodaje o bogokletstvu. Umor ta serija jasno kaže na to, s kako pomembnim problemom se ukvarjamo. Pakistan je tako razdeljen, da na obeh stranih kristjani in muslimani umirajo, celo predstavniki lokalnih organov. Javna podpora za spremembo kazanskega zakonika, zlasti določbe 295c, tudi pomeni, da bo oseba, ki to podpira, obsojena na smrtno kazen. Opozicija, pakistanski muslimani so blokirali dejavnosti manjšinske manjšine v vladi. Izboljšati je treba odnose z novinarji, izboljšati je treba učno gradivo v šolah. Evropski parlament se ne umešava v notranje zadeve Pakistana sklicujemo se samo na 20. člen ustave z leta 73, ki navaja svobodo verespovedi. Hvala lepa, gospa Veržija, za dve minuti. Merci. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi. Na začetku bi rada povedala, da sem prebrala to skupno resolucijo o Pakistanu, zlasti del, ki se nanaša na umor guvernerja Taserja. Zanimivo čtivo, ampak ta resolucija je precej drugačna od tiste, ki smo jo sprejeli danes dopoledne, se je nanašala na preganjanje kristijanov. Mislim, da se vsi zauzemamo za svobodo veroizpovedi in svobodo izražanja. Tisto, kar bi nas moralo enakovredno skrbeti, so osebe, ki so žrtve preganjanja zaradi veroizpovedi, tudi ko se odločijo, da bodo zamenjali veroizpovedi in tudi kadar so ateisti. Če se želimo boriti proti verskim integrizmom, kjerkoli so, potem bi morali na enak način obravnavati vse tiste, ki so žrtve vseh teh ekstremistov. Nobena veroizpoved ni, niti ni bila varna pred temi nestrpneži. Če se spomnite samo na množične umoje, umore indijancev v Latinski Ameriki in na Karibih, potem žalostno obdobje križarskih vojn in inkvizicije, potem vojna med katoliki in protestanti, antisemitizem, ki je tekom 20. stoletja se razplamtel in ki se še vedno nadaljuje v številnih državah, tudi v Evropski uniji. Vse veroizpovedi imajo takšne ekstremiste in ponavadi so zmerni verniki isto veroizpovedi prve žrtve njihovih dejanj. Umor Salmana Taserja, guvernerja province Panjab, je pravzaprav primer tega, da se ljudi ubija zato, ker zastopajo strpnost, zato, ker obsujejo zakonodajo o bogokletstvu, ki je v veljavi v Pakistanu. S tem so ponovno dobile večjo moč ekstremistične sile, tiste, ki so obsodile tudi 35-letnega Abiba, ki naj bi kršil zakonodajo o bogokletstvu. Nikar ne pozabimo, da je zakonodaja o bogokletstvu v prvi vrsti namenjena muslimanom, da zadeva vse verske manjšine še zlasti pa ženske, predvsem pa sindikaliste, novinarje in odvetnike. Vse te osebe pogosto izgubijo svojo svobodo v primeru, da jim ni treba živeti v pregonu in se skrivati. Služba za zunanje delovanje bi morala spremeniti svoje delovanje in gospod komisar, dobro bi bilo, če bi nam sami predstavili sporazum s Tunizijo, s sporazum s Pakistanom. Tunizija bi nam morala služiti za lekcijo. Tudi vam vsem hvala. Merci. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Lambert za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da bi si vsi želeli izraziti sožalje družinam in prijateljem Salmana Taserja, guvernerja province Panjab. Danes se spominjamo njegove jasne podpore Abibiju, kajti vedel je, da je to stališče nevarno, celo sporno, pa ga je vseeno zauzel. Upravičeno smo ogorčeni nad njegovim umorom. Tudi prebivalstvo Pakistana je upravičeno ogorčeno. Ne smemo pa pozabiti, da so številni žalovali za njegovo smrtjo, celo javno Mislim, da bi morali pohvaliti vse tiste, ki so javno obsojali ta umor. Tudi regulatorje medijev, ki so pokrivali domnevni, domnevnega morilca in celotni umor. Zakonodaja o bogokletstvu v Pakistanu ogroža kristjane, muslimane in tudi druge Pakistance, kot so rekli že nekateri danes popovdne. Zavedamo se, da je pakistanska vlada nova demokratična vlada, da se sooča s konflikti na mejami, da se sooča tudi z nedavnimi posledicami poplav, ta teden celo z potresom. Vemo, da se komaj bori, vendar priznavamo tudi to, da potrebuje našo podporo pri razvoju demokracije znotraj Pakistana, predvsem v političnem boju proti ekstremizmu in v boju za človekove univerzalne pravice. Naša vloga demokratičnih poslancev je, da podpremo vse tiste, ki se zauzemajo za pozitivne spremembe. Ni moramo dati glas, ki jim ga drugi odrekajo. Vendar prosimo tudi, da vlada sama ukrepa. Pakistanska vlada bi morala omakniti vse pridržke v zvezi z mednarodnim sporozumom o civilnih in državljanskih privicah, ki so ga sicer ratificirali, vendar številnimi pridržki. O tem smo govorili tudi na nedavnem obisku delegacije v Pakistanu. Poleg tega si želimo, da bi še naprej nadaljevali s prizadevanji za spremembo zakonodaje o bogokletstvu. To je namreč zakonodaja, ki jo zlorabljajo kot uporabljajo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospod Kelam, eno minuto. Govori pa v imenu skupine Evropske ljudske stranke. Hvala lepa, vedno obsojamo takšne umore, tudi umor guvernerja province Panžab Salmana Taserja. Ta umor je bil storjen zaradi tega, ker je gospod Tazir nasprotoval zakonodaji o bogokletstvu, ki navaja, da se lahko preganja in zatira druge politi- verske skupine. Kadarkoli izražamo zaskrbljeno zaradi vse večjega delovanja ekstremistov v Pakistanu se zavedamo tudi tega, da zmerni muslimani in pakistanska vlada, katera člane bi tudi gospod Taser, trpijo velike izgube. Zato tudi izražamo svoje sožalje z njimi. Mladi odvetniki so celo slavili tega morilca. Nažalost, ampak veseli smo, da je pakistanska družba ta umor obsodila. Tudi verski organi so se zauzeli za to, da se zakonodajo o bogokletstvu spremeni. Tudi mi si tega želimo. Pakistanskim organom želimo vse najboljše, zato da se čim bolje sooči z ekstremisti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine socialistov in demokratov gospod Repo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Umor guvernerja province Punjab gospoda Taserja jasno kaže na versko nestrpnost v Pakistanu. Taser je bil eden izmed redkih pakistancev, ki so odkrito kritizirali zakonodajo o bogokletstvu. Predsednik je celo prosil, da oprosti 35-letno žensko Abibi, ki so jo obsodili zaradi kršenja zakonodaje o bogokletstvu. Številni državljani kritizirajo to zakonodajo ampak zanima me, ali bo gospa Abibi obsojena ali jo bodo morda pomilostili. Sprašujemo se, ali bi država kot je Pakistan res smela uživati preferenčne trgovinske odnose z Evropsko unijo. Spoštovanje človekovih pravic bi morali obravnavati kot enega temeljnih elementov, kadarkoli podeljujemo enostranske koncesije ali možnosti boljšega trgovinskega sodelovanja. Hvala. Hvala lepa, gospod Repo. Sedaj pa V imenu skupine Alde, gospa Ojuland za minuto in pol. Gospod predsedujoči, umor guvernerja Salmana Taserja ni samo zasebna tragedija, temveč tragedija za demokracijo v Pakistanu. Vsi obsojanja vredni dogodki, ki so izpostavljeni tudi v tej resoluciji, skupaj predstavljajo res grozljiv znak tega, da je pakistanska družba vse bolj nenaklonjena sekularizaciji da se vse bolj pojavlja verski ekstremizem. Kako lahko Pakistan sebe sploh imenuje demokratična država, če je svoboda veroizpovedi, ki je zapisana tudi v ustavi, v celoti izničena z izvajanjem zakonodaje o bogokletstvu. Salman Tasir se je tudi boril za spremembo te zakonodaje. Želim si, da bi Evropska unija razmislila tudi o posledicah delovanja tovrstnih nehumanih zakonov. Kako to vpliva na naše odnose s Pakistanom? Pakistan bi imel številne koristi in ugodnosti, če bi preklical to zakonodajo, če bi preklical vse kazni, ki so bile izrečene na podlagi te zakonodaje. Prosimo tudi, da guvernerji v Pakistanu širijo ukrepe, ki so bili sprejeti v boju proti ekstremizmu. Nasilje porodi nasilje in prepričana sem, da si Pakistan ne more dopustiti tega, da bi se razplantila državljanska vojna z ekstremisti in talibani. Hvala. Thank you. Teraz grupa konzervatistov in reformistov in pan Črnecki. Hvala, sedaj pa gospod Črnecki v imenu ICR. Znovu problem, e, znovu. Govorimo o Pakistanu in o problemih, ki se tam dogajajo. Zgodil se je politični umor in ne govorimo prvič o tem. Pred nekaj meseci smo sprejeli resolucijo o Pakistanu in eh, vedno znova govorimo o tem. Sedaj bi morali govoriti o strpnosti do muslimanskih imamov, ki delujejo v javnosti v Pakistanu, naprimer v Peševaru. In uh, javno pozivajo k umorom in uh, razpisujejo tudi denarne nagrade za takšne umore. Pakistanske oblasti se na to preprosto ne odzovejo. In ta nedejavnost pravzaprav pomeni, da so odgovorni za ta dejanja. Hvala lepa, sedaj pa Earl of Dartmouth. Če podam osebno izjavo, veliko časa sem preživel z eh, Salmanom Taserjem, ko sva bila v svojih 20 letih, bila sva prijatelja in povabil me, da ostanem kot eh, osebni gost v hiši guvernerja v Panjabu. In to pismo je prišlo potem, ko je bil gospod Aserži umorjen. On je bil človek visoke inteligence, karizme in bil je zelo sposoben in učinkovit. Predstavljal je dobro tradicijo Pakistana. Bil je predan musliman, ampak ni bil fundamentalist. Salman je podpiral tudi kristijanko, ki je bila obdolžena zaradi zakona o blagokletstvu in zato je plačal z življenjem. Šlo je za politični umor. Pakistan ni samo država v razvoju, je tudi država z 20 nuklearnimi um, orožji. In uh, tukaj sedaj sicer izražam svoje obžalovanje, ampak uh, iz, istočasno pa izražam tudi skrb zaradi situacije v Pakistanu. Hvala lepa. Naslednji je gospod Mann. Hvala lepa. Nasilni umor guvernerja Panča pa Salmana Taserja, ki je vedno se zauzemal za versko strpnost, je šokiral celotni svet in deset tisoč jih je protestiralo na ulicah po njegovem umoru, pa ne proti temu, ampak v podporo kršitelju. Šlo je za zakone o bogokletstvu, ki, ki predvidevajo smrtno kazen. Kristijane se je obdoževalo, da so žalili preroka Mohameda. Um, guverner je bil eden izmed uh, glavnih nasprotnikov zakona o bogokletju. V Pakistanu je približno 3 milijone kristijanov in vedno so bili miroljubna manjšina. Evropska unija mora posredovati in tudi Evropska potrebna je podrobna razlaga tega umora, atentator in pa tisti, ki ga podpirajo, morajo biti poklicani k odgovornosti. Sedaj pa gospod Paleckis. Hvala lepa. Situacija v Pakistanu postaja zelo zapletena zaradi zunanjih in notranjih pogojev. Šlo je za politični umor zelo znane osebe in to je bil šok za celotno družbo ter eh, za celotno državo. In eh, to bo lahko povzročilo še večji verski fanatizem. Naša resolucija bi morala doseči naslednji namen. Zazemati se moramo za to, da pokažemo dogodke v drugačni luči. Pakistanski vladi moramo pomagati, da naj se zauzame za versko strpnost in uh, takšno dejavnost je potrebno podpreti. Potreb, potrebno se zauzeti tudi za neodvisnost sodnikov, ko sodijo v težkih primerjih, tudi takšnih, ki obravnavajo bogokletstvo. Gospod Sogor Čaba. Hvala lepa. Že večkrat sem povdaril svojo podporo. Ko je šlo za to, da mora Evropska unija zaradi kršitve človekovih pravic, eh, da je Evropska unija zaradi kršitve človekovih pravic obsodila določene države. Evropska unija ne sme prepustiti teh ljudi na cedilu. Moramo se boriti za versko svobodo in pa za spoštovanje pravic manjšin. Kristijane se marsikje preganja in ne samo v Pakistanu, tudi drugot bi potrebovali takšne osebnosti, kot je Salman Taser. Evropska unija bi morala s pomočjo službe za zunanje delovanje uh, tudi na vzven predstavljati naše vrednote. Verska svoboda je skupna vrednota in resno se lahko jemljemo samo takrat, če bomo resno obsodili napade na kristjane in pa druge verske manjšine. Hvala lepa, sedaj bo postopek Catch the Eye. 14 vas je, se je vas javilo k besedi. Zato bom dal besedo vsem, ampak držite se časa za govor eno minuto, tako da bodo vsi dobili besedo. Najprej gospod Silvestris. Komis gospod komisar. Evropa ne sme dopustiti tega, kaj, kar se dogaja v Pakistanu. Umor guvernerja Panjab je res hudo dejanje. Situacija se je v zadnjih mesecih še poslabšala. Zakonodaja o bogokletstvu je vir številnih ukrepov, ki kršijo temeljne pravice. Že tako ali tako prihaja do razkola med muslimani in kristijani. Mislim, da bi morali jasno povedati, da ni dopustno, da ubijajo osebe, ki izrazijo svoje nasprotovanje do te zakonodaje, ki so tako pogumni, da na glas povedo, katere norme kršijo temeljne svoboščine če se Evropa ne bo odločno in jasno odzvala, bomo postili vse tiste, ki se upirajo same. Morali pa bi jih podpreti. Hvala, da ste se držali časa. Naslednji je gospod Arlaki. Just, uh, Hvala lepa. Nekaj kritike o tem, kako del evropske javnosti in pa del parlamenta obravnava Pakistan v njegovem boju proti terorizmu. Preveč je blatenja Pakistana in uh, s tem tudi spregledamo njihovo prizadevanje, prizadevanje civilne družbe v Pakistanu. Vse mora biti jasno, da 90 odstotkov uh, ljudi Pakistana ne podpira terorizma in uh, zaradi terorizma tudi plačujejo zelo visoko ceno. Umor uh, Salmana Taserja je, obsodilo, je obsodila večina ljudi, tudi najpomembnejši verski uh, učenjak ga je obsodil. Hvala lepa. Thank you. Now... Hvala lepa. Sedaj pa gospa Jeten Meki. Uskonnon vapaus on yksi perustavanlaatuisista. Hvala lepa. Verska svoboda je ena izmed osnovnih človekovih pravic, pa se vseeno skoraj vsak dan krši v različnih delih sveta. To je kruto in to ni spremljivo. Zakoni o, blogo, zakoni o bogokletstvu so povezani z časom vojaškega diktatorstva v 80-ih letih v Pakistanu. Danes pa se to uporablja za to, da se um, izvaja pritisk na verske manjšine. Na tisoč ljudi je obsojeno zaradi teh zakonov na leto. Evropska unija mora tukaj nastopiti strogo in mora zagotoviti, da bo pakistanska vlada odpravila ta kruti zakon. Charles Tenok je naslednji. Hvala lepa. Uh, zdi se mi, da je z umorom Salmana Taserja bilo pokopano tudi upanje uh, o demokratičnem Pakistanu. Eh, ni nam uspelo doseči, da bi Pakistan reformiral svoje zakone o bogokletstvu. Eh, tako neka kristijanka čaka na usmrtitev, saj je bila obtožena blatenja islama. Mi v Evropski uniji že dolgo čakamo na črtanje teh zakonov o bogokletju, ki se jih pogosto uporablja, eh, zato da se nasprotuje verskim manjšinam nekateri oziroma samo mali, eh, majhen delež politikov si uspe, si upa slediti liniji Salmana Taserja in si upa obsoditi zakone o bogokletju. In sedaj jih bo takšnih še manj. Celo, neki, celo nekateri odvetniki podpirajo umor tega guvernerja in kot rezultat tega cveti domači terorizem. Eh, to smo videli tudi prejšnji teden. Ali lahko sedaj Evropska unija še vedno zdržuje strateško partnerstvo za takšno državo oziroma naše določila o trgovini in pa pomoči? Hvala lepa, sedaj pa gospod Kelly. Hvala lepa. Govorimo o dvojni tragediji. Najprej o umoru nedolžnega človeka in pa tudi to, da je ta zločin zagroži, zagrozil član njegove varnostne vojske. Pred enim tednom sem, uh, se je zgodilo, da je bila Irka na medenih tednih v Mauriciusu in uh, ubili so jo uh, tatovi, ki so želeli jo oropati rezultat je v obeh primerih isti, gre za smrtne dolžne osebe. Sam sem bil tudi del eh, oziroma sem, bil, sem sodeloval v delegaciji, ko smo obiskovali Pakistan. In uh, moramo fundamentalistom, da skrajnežem poslati sporočilo, da takšna ravnanja niso spremljiva. Hvala lepa, naslednja gospod Paška. Pažen, pan komisar, na vražnje. Hvala lepa. Umor Salmana ta serija je zanimiv zlasti zaradi ozadja tega umora. Ta umor je bil storjen z skrivnim dovoljenjem duhovnih voditeljev Pakistana. Ti sporočajo, da je umor v Pakistanu možen eh, na osnovi verskih prepričanj. Njihovi zakoni kaznujejo ljudi celo z smrtno kaznijo zaradi bogokletstva. Mi ne smemo tega sprejemati in moramo izvajati pritisk na pakistansko vlado eh, in tudi na druge vlade, ki pozna podobne zakone. V 21. stoletju ne moremo še vedno tolerirati nekaj, kar spada v um, srednji vek. Gospod Seged je naslednji. Hvala lepa. Položaj v Pakistanu je zaskrbljujoč, ne samo zaradi tega konkretnega primera. Ne moremo trditi, da je Pakistan daleč stran od nas. Vemo, da gre tukaj za gospodarske probleme, za etične probleme, za politične probleme. In vsi te problemi imajo skozi priseljevanje tudi vpliv na Evropsko unijo. Dva problema sta še zlasti zaskrbljujoča. Namreč nenehni napadi iz Indije in pa iz Afganistana in pa drugič muslimanski ekstremisti, ki so umorili tudi Salmana Taserja. Evropski parlament mora podpreti Pakistan pri boju proti takšnim pojavom. Gospod Makova je naslednja. Asasinarea guvernatorului Salman Taser, una dintre vocile. Hvala lepa. Mm, gospod Tasar je bil guverner province Punjab, eden uh, tistih strpnih glasov v Pakistanu. V Pakistanu smo priča dramatičnemu porastu kršitev človekovih pravic. Izvajanje pravice, svobode govora in vere se kaznuje z uh, zaporom ali pa z, celo za smrtjo. Salman Taser je plačal za življenjem, kajti branil je pravice neke druge osebe podpir, podpirati moramo tiste, ki so dovolj pogumni, da so pripravljeni žrtovati svoje življenje za to, da se borijo za človekove pravice in demokracijo. Pritisniti moramo na pakistansko vlado, da kaznujejo morilce, ekstremiste in druge zločince ter da odpravijo zakone o bogokletstvu. Hvala lepa. Umor Salmana Tasirja je brutalen umor. Eh, ubili bi ga naj islamski ekstremisti, zato ker, so, zato ker je želel spremeniti zakone o bogokletstvu. Umor je tragedija za Pakistana. Ampak kaj to pomeni za Zahod? Namesto, da bi naredili vse, kar je potrebno, zato da bi se borili proti eh, islamskim skrajnežem, eh, smo preveč popustljivi. Šeriatsko pravo sedaj prepoznavajo celo nekateri tribunali v Združenem kraljestvu obstajajo območja, kjer de facto velja šariatsko pravo. Mi smo preživeli razsvetljenstvo, industrijsko revolucijo, eh, moderno dobo, eh, sedaj pa eh, dopuščamo, da se tukaj uveljavlja nekakšna ideologija iz šestega stoletja. Vlade so preveč prestrašene in se zatekajo k politični korektnosti in pa straši jih gospodarska moč nekaterih amazonskih držav. Moramo podpirati napredne sile v državah, kot je Pakistan, predvsem pa moramo zagotoviti, da šariatsko pravo in pa fundamentalizem ne bo imel nobenega mesta v moderni zahodni liberalni demokraciji. Hvala lepa, naslednji gospod Preda. Hvala lepa. Najprej naj povem, da obsojam brutalni umor guvernerja Punjaba. Eh, to je bila vidna osebnost javnega življenja, ki je bil znan po boju proti nestrpnosti in pa fanatizmu. Pred sedmimi meseci smo govorili o potrebi po tem, da je potrebno odpraviti zakone o bogokletju. Zlorabe takšnih zakonov ustvarjajo vzdušje nestrpnosti predvsem nestrpnosti do verskih manjšin. Prav tako pa se s tem spodbuja diskriminacijo. Primer Asije Bibi je privedel do, do mora guvernarja Taserja. Evropski parlament mora dokazati, da dajemo težo boju proti ekstremizmu v tej državi. Poslal sem poziv zmernim silam v državi tej državi. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Mikolašik. Pan komisar, dovolite, aby ja som v prvom rade... Hvala lepa, spoštovani predsedujoči. Želel bi povedati, da obžalujem umor Salmana Taserja. Pakistan je izgubil pomembno politično osebnost. Skrbi me dejstvo, da se v tej državi preganja ljudi samo zato, ker imajo drugačno prepričanje ali versko prepričanje. In kristijani tukaj niso nobena izjema. Neka ženska je bila obsojena na osnovi šeljatskega prava zaradi zakona o bogokletstvu in obsojena je bila na smrt. Dejstvo je, da so fundamentalisti, tudi člani varnostnih sil in to ne prispeva k izboljšanju situacije v državi. Težko lahko pričakujemo, da bo tam kmalo spostavljena pravna država in zato pozivam vse politične sile, pa tudi verske institucije, da naj podprejo eh, moder, eh, zmerne sile in se borijo za enakost vseh manjšin. Gospod Galer je naslednji. Hvala lepa. Pakistan je zelo krhka država, politično gledana zato, ker vlada ni zmožna uveljaviti svoje zmerne poti eh, gospodarske in pa politične konsolidacije. Ehm, tam pa je tudi veliko ekstremizma. Eh, gospodarsko je Pakistan šibek, poplave in pa gospodarska kriza sta ga postavila leta nazaj v razvoju pa tudi politične strukture se v, niso tako razvijale, da bi prebivalstvo lahko sodelovalo v gospodarskem razvoju. Mi moramo vzdrževati dialog z tamkaršnjimi političnimi predstavniki, moramo jim eh, dopovedati, da je potrebno ljudem pomagati, um, torej ponuditi tudi perspektive, ki so boljše od tega, kot pa da se obrneš k fundamentalizmu in pa ekstremizmu. Hvala lepa, sedaj pa še zadnji, gospod Poselt. Dank, um, Hvala lepa. Najhujši in pa najbolj krvavi režimi so bili proti evropejski, proti katoliški režimi jakobincev, nacionalsocialistov in pa komunistov. In zato ni prav, da gospa Vržja tukaj vse poprek napada vere. Vere se nažalost zlorablja v politične namene in proti temu se moramo boriti. Tako je tudi v Pakistanu. Po drugi strani pa moramo vedeti, da je bil Pakistan zaradi verskih razlogov spoh ustvarjen uh, po dekolonizaciji. Zato moramo razumeti, da je to pač islamska država. Jasno pa se je potrebno boriti, boriti tudi za to, da bo ta država strpna, da bo spoštovala svobodo veroizpovedi in da bo spoštovala pravice kristijanov, za katere se moramo dosti bolj eh, zauzeti tudi tukaj v Evropski uniji. Kdo bo to naredil, če ne mi? Hvala lepa, gospod Poselt. Še gospa Esaja se je javila k eh, besedi. Hvala lepa. Številni ljudje so že omenili, da se je Salman Taser boril za tiste, ki ki se niso mogli boje, bojevati sami zase. Predvsem za ženske in pa za manjšine se je zauzemal. In vedno se je boril proti krivicam. Zauzemal se je da, za demokratično državo in zelo močno je kritiziral zakone o bogokletstvu. Ti zakoni. Um, ljudje bi morali imeti možnost, da spremenijo to zakonodajo. Številni so že omenili primer uh, ženske, eh, kristijanke, ki je bila osojena na smrtno kazen. Morali bi podpreti vse tiste sile v Pakistanu, ki skušajo poskrbeti za napredek. Ni res, da bi vsi pakistanci podpirali fundamentalizma. Na vseh področjih zunanje politike se moramo boriti proti takšnim pojavom v Pakistanu. Hvala, sedaj dajem beseda komisarju Fileju, da slišimo mnenje komisije. Hvala, predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci. Ta razprava še enkrat kaže eh, zgroženost eh, Evrope nad brutalnim umorom eh, guvernerja province Panja Salmana Taserja. Eh, visoka predstavnica Ashton je obsodila eh, Eh, to dejanje in pozvala pakistanske oblasti, da privede eh, storilce eh, tega zločina pred zakon. In ta umor je še toliko bolj obsojenja vreden, ker je povezan tudi z, z Asijo Bibi in primerom kristjanke Asije Bibi, Eh, in njene obsodbe. 12. novembra 2010 je visoka predstavnica Eštonova izrazila eh, svojo veliko eh, zaskrbljenost zaradi obsodbe Asije Bibi in pozvala k spoštovanju človekovih pravic, kot jih jamčijo mednarodne konvencije, ki jo je ta država tudi podpisala. In Asija eh, eh, Bibi eh, je tudi bila obsojena v skladno s tem zakonom o bogokletstvu. Zavedamo se, da je ta zakonodaja in ti zakoni, taki kot so, so lahko pogosto zlorabljeni in se jih pogosto uporablja proti verskim manjšinam. Uporabili so tudi lažne, eh, ob, lažne obsodbe za to, da bi eh, na ta način lahko prišli do osebne eh, koristi. Pakistan bi moral biti pozvan, da skuša spremeniti najbolj kontroverzne aspekte tega zakona. Popolnoma bi moral ukiniti zakone o bogotkletstvu. In Žal pa je prišlo do eh, tudi podpore eh, umorom in eh, to, ta, tako ravnanje oziroma tak pristop se ni nanašal samo na Salmana Tasarja, temveč tudi druge na ta način podžigajo sovraštvo, vendar pa ne bi smeli te nekaznovanosti dopustiti. Pakistan ima dožnost, da zaščiti svoje državljane, mi pa moramo in narediti vse, da zagotovi njihovo varnost. In uh, umor uh, gospoda Taserja, ki pravzaprav vodi k večji nestrpnosti in uh, sovražnosti. In, uh, skrbno bi morali pretehtati, kako se odzvati, ko, eh, in, eh, ko se take države soočajo še naprej eh, s tovrstnimi izzivi. Nobene druge alternative ni kot, da se še naprej krepijo demokratične sile v pakistanski družbi in pakistanska Eh, ustava eh, nudi eh, zaščito manjšin, ne le v obmejnih predeljih, temveč tudi na ulicah pakistanskih mest. Potrebno je še naprej povdarjati tudi izobraževanje in narediti več za spodbujanje strpnosti v izobraževalnih sistemih, zlasti pa strpnost do manjšin. Vsi se zavedamo občutljivosti eh, ljudi, pripadnikov manjšin v, Pak na Pak eh, v Pakistanu. Eh, to se nanaša, na, nanaša na najrazličnejše skupine. Evropska unija bi se morala zauzemati in zagovarjati njihovo stvar, zato da ne bi Eh, prevladali tisti, ki želijo prepad samo poglobiti. Še naprej se bomo usredotočali na potrebo, da se v polni meri zagotovi eh, pravica vsakogar do, eh, do svobode verospovedi. Hvala lepa. Thank you, Commissioner. Now the debate on... Hvala, komisar. S tem smo eh, tudi sklenili razpravo eh, o Pakistanu. Sedem predlogov sprememb smo dobili. Glasovanje bo takoj, ko bomo sklenili.